uide izpod nadzora. Mi potrebujemo pozitivno vizijo za Evropsko unijo, za Slovaško, potrebujemo vizijo varne, dobro upravljanje družbe. Evropska unija mora biti mesto, kjer lahko ljudje živijo v varnosti, v miru in kjer lahko vzgajajo otroke. Verjetno se strinjava glede takšne vizije, ampak danes moramo preiti od besed k dejanjem. Eh, sodni sistem, izobraževanje, eh, socialni sistemi, zdravstveni sistemi morajo dobro delovati za to, da bomo lahko poskrbeli tudi za najbolj lanive dele družbe, tudi za otroke in pa za uh, invalide. V imenu skupine ALDE, gospa Entfeld. Hvala, mm, gospod predsednik. Gospod Pelegrini, v veliko veselje mi je, da ste danes tukaj. V zadnjih letih, v zadnjem letu sva se večkrat srečala po, po dramatičnih dogodkih v vaši državi. Govorim o umoru Jana Kučjaka in njegove partnerke. Ampak temu se bom vrnila nekoliko kasneje. Sama sem večkrat obiskala uh, vašo državo kot. Uh, pristojna za mehanizem za eh, ugotavljanje spoštovanja pravne države. No in sedaj čutim posebno odgovornost do Slovaške zaradi tega. Nekaj ste povedali, kar se, nam, kar se mi zdi ključnega pomena. Ni samo vzhodne Evrope ali pa samo zahodne uh, Evrope. Samo eno Evropsko unijo imamo. To bi morali končno občutiti vsi, predvsem v zahodni Evropi. Pozdravljam vaš govor, Vaš govor je bil zelo ambiciozen, zelo proevropski. In uh, odraža tudi stališče skupine Alde. Ni dovolj, da smo ohlapno povezana demokratična enota. Ne potrebujemo pravo integracijo na Evropski uniji. Samo na ta način uh, lahko ohranimo svetovno vodstvo. Se pravi, vaš govor je bil odličen, ampak pomembne niso samo besede, pomembne so dejanja. Tudi vaša država je globoko razdeljena, sile vlečejo v različne smeri. Eh, pravkar sem omenila svojo ulogo eh, predsednice odbora za spremljanje mehanizma pravne države. Videla sem, da je prišlo do številnih pozitivnih sprememb v um, vaši državi. Predvsem um, civilni mehanizmi so izredno pomembni in močni v vaši državi in zato vam čestitam. Um, bi pa si želela, da se na podoben način soočite tudi z preostalimi problemi. Uh, prihodnost Evropske unije je v, vaši, v vaših rokah. Odločitve, ki jih sprejemate, bodo odločale ne samo o prihodnosti vaše države, ampak o prihodnosti Evropske unije. Vi lahko odločate o tem, kakšne sile bodo prevladale v Evropski uniji. To je torej vaša izbira, to je vaše breme. Vi ste sedaj na nekakšnem razpotju. Ali se boste pridružili tistim, ki želijo uničiti Evropsko unijo, ki kratkoročne uh, volilne pridobitke postavljajo pred dolgoročne interese, se boste pridružili tistim, ki so skorumpirani in povezani z eh, organiziranjem kriminalom ali pa se želite zapisati v zgodovino kot pogumen in uh, eh, modr državnik, ki je popeljal svojo državo naprej in ki je poskrbel za to, da je postala vzgled za druge. Torej boste izbrali staro Evropo ali novo Evropo? Upam in prepričana sem, da boste izbrali drugo možnost in ob tem želim biti konkretna. Močno eh, vam priporočam, da prekinete stike z eh, gospodom Fikom. On predstavlja staro Slovaško, vi ste nova Slovaška. Pokažite svetu, da je Slovaška dobila novo in drugačno vodstvo. Lahko dokažete tudi to, da je višegrajska skupina proevropska in napredna, ne pa uh, konzervativna. Nujno je treba najti krivce za umor Jana in Martine. Eh, in o, ob tem ne govorim samo o tistih, ki so dejansko izvršili umor, ampak govorim o, eh, tudi o tistih, ki so bili krivi iz ozadja. To je ključnega pomena za neodvisnost slovaškega sodnega sistema. Prav tako um, je treba spoštovati vse postopke v zvezi z umenovanjem devetih novih uh, ustavnih sodnikov. Treba je tudi reverzirati spremembe zakona o medijih, kajti, če bi sprejeli te spremembe, bi to omenilo omejevanje svobode medijev. Uh, Prav tako vas pozivam, da se odločite, da boste naslednji mesec podaljšali sodelovanje z Europolom. Ne samo v luči preiskave umora Jana in Martine, ampak tudi v zvezi z drugimi preiskavami, goljufiji, korupciji in tako naprej, um, za katero je zdaj pristojno pravosodno ministerstvo. Torej, če boste izbrali pravo pot, boste lahko računali na Evropski parlament in tudi jaz se, ob, se osebno zavezujem k temu, da bom sodelovala z vami in pa z proevropskimi silami Evropski eh, v, na Slovaškem, zato da bo vaša država lahko ohranila proevropsko pot. Hvala lepa, Ska Keller, v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod premijer, da ste se pridružili tej razpravi o prihodnosti Evrope. Prihodnost Evrope ima pomembne vidike. Eden izmed teh vidikov je demokracija. Vprašanje, kako se bo Evropska unija soočala z demokratičnimi primankljaji, je odločilnega pomena za našo prihodnost. Zato pa je treba se soočiti tudi z demokratičnimi primankljaji znotraj Evropske unije moramo se vprašati, kako eh, se odzvati na to, da se nekatere države članice sedaj premikajo nazaj, ko gre za svobodo medijev, ko gre za svobodo dospiranja, ko gre za svobodo govora in tako naprej. Na Slovaškem je prišlo do umora novinarja. Ta novinar je bil umorjen, ker je raziskoval primere korupcije in goljufije. Kaj takega se nikoli več ne sme ponoviti in nikjer v Evropski uniji se ne, to ne sme ponoviti. S takšnimi vprašanji se moramo ukvarjati tudi na ravni Evropske unije, v Bukarešti, v Varšavi. Um, v Bratislavi številni protestirajo, ker jim njihove vlade ne želijo prisluhniti. To so aktivni državljani. No, ampak namesto, da bi takšnim državljanom pomagali, vidimo, da se v Evropski uniji prepiramo, kažemo s prstom drug na drugega in ob tem pozabljamo na državljanske pravice vseh državljanov evropskih državljanov. Moja skupina predlaga, da bi vzpostavili skupino neodvisnih strokovnjakov, ki bi preučevala stanje pravne države in demokracije v vseh državah članicah. Ta komisija bi potem lahko ukrepala, preden bi bilo prepozno. Problem trenutnega mehanizma je, da ukrepamo prepozno. Po potrebi bi morala ta komisija imeti možnost uvesti tudi sankcije. Prav tako moramo razmišljati o evropskih sredstvih. Nekatere države članice izkoriščajo evropska sredstva za to, da podpirajo lastne projekte, lastne. Um, pripadnike strank in tako naprej. Vi ste omenili projekte kohezijske politike. Ti so izrednega pomena za to, da lahko podpiramo projekte, ki služijo povezovanju Evrope. Zato moramo biti pozorni, ko se odločamo za sankcije v zvezi z evropskimi sredstvi. Predlagamo, da bi komisija prevzela nadzor nad tem, tako da bi denar, da bi sredstva še naprej prišla do državljanov. Ne da bi ob tem nacionalne vlade imele preveč diskrecijske pravice. To morda ni najenostavnejši odgovor, morda je enostavnejši odgovor zamrznitev sredstev, ampak to se mi zdi boljši način, da ostane ta povezava med evropskimi institucijami in državljani, ne da bi ob tem lahko nacionalne vlade počele, kar se jim zahoče. Torej, gospod premijer, vaš govor je bil zanimiv. Povdarjali ste tudi pomen enotnosti medsebojnega razumevanja. To je seveda pomembno. Upam, da boste promovirali te ideje tudi v svetu, ki blokira številne pobude, tudi tiste, ki prihajajo iz Evropskega parlamenta. Prav tako upam, da boste izvajali te pobude in da se boste zauzeli za pravno državo in demokracijo na Slovaškem. Tukaj bi omenjala svobodo tiska, boj proti korupciji, goljufijam. To ni enostavna naloga. Eh, in vaša država mora tukaj še marsikaj postoriti. To je pomembno tudi za dobro delujočo državo. In samo dobro delujoča država lahko izvaja reforme, o katerih ste govorili. Prav tako je treba končati preiskavo uh, Jana uh, Kučnjaka in pa Martina Kračirove in ob tem uh, vam, lahko, je, vam je lahko sodelovanje za Europolom v veliko pomoč. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL, gospa Konečna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 pokazal, pokazal, da demonizacija držav skupine Višegrada ni vedno utemeljena. Hvala tudi za to, da ste predstavili svojo vizijo prihodnosti Evropske unije. Zahvaljujem se vam tudi za besede o umoru novinara Jana Kučnjaka in pa njegove partnerke. Tam umor je vplival na dojemanje pravne države na Slovaškem. Vaša država bi morala zagotoviti spoštovanje demokratičnih urednot. Sedanja slovaška vlada je prvič uvedla brezplačna kosila za um, osnovnošolske otroke, dvignili ste plače javnim uslužbencem, imate gospodarsko rast, brezposobnost se je zmanjšala, več imate tudi zelene politike, predvideli ste povišanje minimalnih plač. Vsa to so pozitivni signali. Vendar pa je situacija bolj kompleksna. Gospod premije, pred enim letom sem se zauzela za demokratični nadzor v vaši državi. Eh, zauzela sem se za to, da bi demokratične in neodvisne institucije v vaši državi prevzele preiskavo eh, umora novinarja Jana Kučnjaka. Gospod premijer, vaš govor je bil eh, zelo dober, povedali ste, da se Slovaška lahko sooči z to krizo, Eh, nastalo situacijo, no, ampak danes je tako, da celotna Evropska unija potrebuje pomoč. Danes ste vi govorili o viziji Evropske unije. In z takšnimi razpravami o prihodnosti Evrope moramo nadaljevati tudi danes, ko bo potekalo pomembno glasovanje v Združenem kraljestvu o brexitu. Uh, No, sama mislim, da bi vse skupaj eh, lahko povzeli na naslednji način. Eh, trenutno nimamo dovolj demokratičnih jamstev in pa jamstev glede socialne pravičnosti v Evropski uniji. Vse skupaj zaostrujejo. Podnebne spremembe, številna rodovitna območja so se spremenila v puščave, uh, Tokovi v oceanih se spreminjajo in to spet eh, vpliva na podnebne spremembe. Evropska unija bi se morala sedaj osredotočiti na evropske državljane, približujemo se koncu mandata. Eh, komisija se je predolgo ukvarjala z migracijami z Brexitom, sedaj pa skušajo na hitro zaključiti še preostalo zakonodajo. Evropska zakonodaja eh, skuša na koncu zakonodajnega mandata dati državljanom nekakšno darilo v obliki črtanja, predstavljanja eh, na letni čas, na poletni čas. Eh, številne zadeve pa so ob tem bolj pomembne lahko bi se recimo osredotočili na državljansko pobudo. Eh, tukaj eh, smo imeli na začetku velike upe, ampak pobuda ni delovala tako, kot bi morala, sedaj je predvidena reforma, ampak ta še vedno ne bo omogočila državljanom, da vplivajo na delovanje Evropske unije. Gospod premijer, Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste prišli danes k nam. Eh, ne gre samo za to, kaj lahko naredi Slovaška za Evropsko unijo, ampak za to, kaj lahko naredimo vsi skupaj. Premijere, gospod Paksas. Šeden ir čia pagrindinė. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik vlade. Glavno vprašanje danes, na katerega dejansko moramo najti odgovor, pa časa ni veliko, je zakaj Zakaj je realnost v Evropski uniji taka, kot je in tako različna od vizije naših ustanovnih očetov? To je vprašanje, ki nas nenehno pesti. Kaj se dogaja z nami, gospod premijer? Ideja Evrope narodov je bila izhodiščna ideja odgovorna dejanja politikov, neodgovorna dejanja politikov pa so uničila to idejo. Zaenkrat smo izgubili samo Združeno kraljestvo, ampak to je zadnje opozorilo tistim, ki želijo spremeniti samo bistvo Evrope. Ni globalne Evrope, ne more biti tudi globalne Litve, ne more biti globalne Slovaške ki jo danes zastopa predsednik vlade, gospod Pellegrini. Slovaška predseduje višegrajski skupini in predlaga veliko sodobnejšo vizijo Evrope, kot jo predlaga, kot jo predlagajo njeni nasprotniki kapitalistična vizija namreč poskuša narediti naše državljane le za delovno silo naših držav. Gospod premijer, sem in bom državljan Litve. Nikoli ne bom državljan Evropske unije. Nihče si ne želi tega da bi se odpovedal državljanstvu svoje države. Evropska unija je izgubila svojo identiteto. To je unija, ki je močno bolna. Poskuša sicer govoriti o integraciji, ampak to ni prava pot za naprej. potrebujemo kirurga, ki bo poskusa, poskusil odstraniti ostanke multikulturnosti in globalizacije in da bi umaknil in odrezal besede, kot so enotni trg in podobno. Prenehati moramo lagati, začeti moramo z dialogom, ne z nasprotovanjem ki je osnova sedanje Evropske unije. V imenu skupine ENF, gospod De Graaf. Ik heet de minister-president van Slovakije, de heer Pellegrini, van harte welkom in dit parlement. Hvala lepa. Pozdravljam gospoda Pellegrinija tu v našem parlamentu in eh, kot rečeno prej se ne strinjam popolnoma z njegovo vizijo, kar zadeva Evropo sicer ne pripadam isti politični skupini, ampak vendarle bojo proti korupciji, ki ga vodi premije v svoji državi, pa je nekaj, kar cenim. To je pomemben korak naprej za Slovaško. Slovaška trenutno predseduje višegrajski skupini in eh, menim, da je politika, politika višegrajskih eh, držav, politika nasprotovanja migracijskim tokovom, politika, s katero se lahko identificiram. To je politika, ki je politika, kakršna bi morala biti politika EU, kajti zdi se, da je Evropska unija nemočna eh, proti migracijam in eh, z močnimi trdnimi eh, mejami mislim, da lahko najdemo pravo rešitev po eni strani pa vidimo, da Evropska unija zagovarja določene vrednote, po drugi strani pa z odprtimi rokami sprejema imigrante, ki teh vrednot ne sprejemajo, ki te vrednote zavračajo, ki bi najraje v Evropi čimprej uveljavili šerijatsko pravo. Višegradska skupina držav pa predstavlja skupino tistih držav, ki ščitijo Evropo in zato podpiramo stališče Slovaške, tudi kar zdaj za vračanje pakta o migracijah. Slovaška zelo dobro ve, kako izgleda življenje pod totalitarno ideologijo. Do leta 1989 je Slovaška namreč trpela pod komunističnim režimom. Slovaki vedo, kaj pomeni živeti v strahu, živeti v ob eh, zamovčanju vsega tistega, kar si dejansko mislimo in kar verjamemo. Zato je edino prav, da srednjeevropske države eh, članice ne podpirajo islamizacije svojih držav. Ideologija, ki si želi podrediti vrednote, ki jih zagovarjajo državljani, ni daleč od totalitarne. No, naj še dodam, pogosto smo slišali govora o lažnih novicah, o tem je govoril gospod Pellegrini in tudi drugi. No, tu gre za izražanje mnej, mnen. Svobodno izražanje mnenja pa je v osrčju naše demokracije in eh, če vedno znova ponavljamo, da je potrebno boriti se proti lažnim novicam, obenem pa nekateri sami govorijo, da lahko odločijo o tem, kaj je resnica in kaj ni, potem je že to samo po sebi skoraj da diktatorsko. Gospod Pelegrini, naj vas opozorim, Evropska unija, ki bo tako zelo nevarna do izražanja mnen, je Evropa, ki je ne velja podpirati. Slovaška naj nam eh, služi tudi kot zgled boja proti korupciji. Naj eh, temu zgledu sledi Evropska komisija in razreši gospoda Selmajerja. Naj poskrbi tudi za preprečevanje korupcije v Afriki, kjer je ta pravi vsakdanjek. Kar zadeva boj proti nezakonitim migracijam, tudi tu so višegrajske države lahko za zgled. Meje je potrebno jasno zapreti. In eh, pomembno je, da se najvišjo prioriteto da identiteti držav članic, notranji varnosti, to mislim, da so stvari, zaradi katerih bi Evropska unija morala zahtevati, da Evropska komisija odstopi. Gospod Ujazdovski kot eh, predstavnik nepoveznih poslancev, gospod predsedujoči, dame in gospodje, hvala lepa premijeju za njegov nastop in eh, naj začnem tudi z zahvalo za odločno preiskavo, ko gre za umor slovaškega novinarja. To so zadeve, na katere se moramo več kot očitno odzvati. No, so pa tu tri zadeve z ključnega pomena. Najprej skrb eh, za to, kot je dejal gospod Preved, da ne delimo Evrope na vzhod in zahod, da ne spodbujamo še več nezaupanja. Veliko problemov, s katerimi se sooča Evropa, izhaja iz eh, tudi določenih neizkušenj držav članic iz eh, vzhoda, tudi kar zdeva evroobmoče. No, potem je tu tudi naša izkušnja z evropskim povezovanjem. Lepo, da ste omenili predhodnega evropskega eh, povezovanja gospoda Hočo. Potem pa je tu tudi vprašanje energetike. To so ključna vprašanja tudi za vzhodno in srednjo Evropo in to so vprašanja, ki so ključnega pomena za celotno unijo in njen razvoj. Hvala. Gospod predsednik vlade, beseda je vaša za zaključne misli. Okay, ďakujem veľmi pekne. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, dovolite še nekaj pripomp oziroma odzivov glede točk, ki ste jih izpostavili v tej razpravi. Najprej presrečna hvala za podporo, ki ste jo izrazili slovaški hvala tudi za vaše besede pohvale glede našega napredka zaradi naših prizadevanj. Lahko vam zagotovim, da se vodstvo Slovaške republike ne bo spremenilo. Ostalo bo proevropsko in za NATO. Znotraj vladne koalicije sicer lahko pride do različnih mnen. Vseeno pa vam lahko zagotovim, da je vlada kot celota odgovorna za trdno politiko, ki jo vodimo. Slovaška je del Evropske unije in za Slovaško ne obstaja nobena druga alternativa kot Evropska unija. Zavedamo se dejstva, da na področju obrambe in varnosti se Slovaška sama ne bo mogla zavarovati in obraniti. Zato smo zavezani tudi NATO. Zaradi odličnih rezultatov v gospodarstvu in kljub temu, da poskušamo dvigniti kakovost življenja naših državljanov in vlagamo v socialno področje, smo uspeli najti zadostna sredstva za razliko od drugih držav članic NATO, zato da ohranimo cilj dveh odstotkov BDP-ja za financiranje naše obramne in varnostne politike. To ni običajna praksa, celo ne v večjih državah članicah NATO, kar zadeva pripravljenost njihovih vojaških zmogljivosti. O tem smo lahko brali v medijih. Lahko vam zagotovim, da se v tem pogledu ne bo nič spremenilo. Postavljeno je bilo vprašanje, na kateri strani bom. Stal bom na pravi strani, na strani tistih, ki zagovarjajo ideje, ki sem jih predstavil v svojem uvodnem nagovoru. Omenili smo omenili ste žalosten dogodek, namreč eh, umor našega novinarja. Žal je do tega prišlo pri nas na Slovaškem in oprostite, če se, namo, če se motim, ampak mislim, da smo 17. država na seznamu držav uh, medijske svobode. Sami lahko torej ugotovite, koliko še bolj razvitih demokracij je pred nami na seznamu. Torej ne zagotavljajo medijskih pravic. Toliko o tej temi, ki je zelo žalostna. Zagotovim vam lahko, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, moči da preprečimo podobne dogodke v prihodnosti upamo, da bomo našli rešitev in da ne pride do takih dogodkov, ne samo pri nas in v Evropi ter po svetu. Kot nekaterih ministrov. Mislim, da ne bi komentiral odstopa naših ministrov na takšen način, kot ste vi to komentirali. Um, to ni vse, kar se je zgodilo. Ni um, bil to samo odstop eh, premijeja in pa drugih ministrov. Ne, šlo je za več kot to mislim, da je bila to zelo široka odločitev. Lahko zagotovim, da počnemo vse v svojem oči za to, da ugotovimo, kdo je zagrešil ta dejanja in pa da ti ljudi pripeljemo pred sodišče. Nekateri že čakajo na sodišče in so v priporu, torej želimo ugotoviti, kdo je ukazal te omenjene umore. Potem govorili ste o boju proti korupciji, proti zlorabi subvencij in pa nekaj mehanizmov. Tudi tukaj je Slovaška spremljala določene korake v pravo smer. Leta 2015 ali pa 2016 eh, so se zgodile določene stvari in sedaj, danes se ne bi več zgodile, ker smo mes že sprejeli določene ukrepe, da to preprečimo. Tudi z vami, tudi z parlamentom smo se povarjali o tem, tudi z vsemi pristojnimi odbori in sem zelo hvaležen za to, da se lahko pogovarjamo o vsem tem. Tako smo lahko gotovili, na katerih področjih moramo še nekaj izboljšati. Slovaška je demokratična država, imamo parlamentarni sistem z jasnimi pravili. Vladajoča koalicija se tudi drži zelo strohih pravil za sodelovanje. Na področju subvencij, sploh kmetijskih subvencij, so se zgodile določene države, ampak po Estoniji, sedaj Slovaška, um, druga država Evropske unije z najmanjšo stopnjo napak na področju subvencij pri kmetijstvu. Seveda, če se napake zgodijo, so zelo vidne, ampak to potem še ne pomeni, da cel sistem slabo deluje. Če govorite o Slovaški, torej, prosim, da ne posplošujete ničesar. In pa prosim, da ne podajate sodb na podlagi nekaterih manjših težav. Sam tega nikakor ne bi želel početi. Ne bi želel soditi vaših držav na podlagi manjših težav, manjših eh, napak v določenih državah. To ne bi bilo pošteno. Prav zato se moramo med seboj spoštovati in hvala lepa za vaše pozitivne besede. Mislim, da se ne smemo več deliti med vzhodom in pa zahodom ali med manjšimi in pa večjimi državami. Enako je za razkol med severom in pa jugom ali pa med bogatimi in pa revnimi. Teh razlik ne potrebujemo. Prav tako sem zelo vesel, da je prvi poslanec prej v svojem govoru govoril tudi o volitvah in rekel, sedaj moramo biti do točke, ko bomo poslušali in pomembnejše in pa manj pomembne. Ja, seveda se strinjam s tem, samo takrat bo EU dobro delovala, tako da poslušamo oboje in večje in manjše, kajti prav v tem je naše bogatstvo, v raznolikosti je bogatstvo Evropske unije. In še nekaj za konec. Vsi ste dejali, da moramo besede pretvoriti v prakso, v dejanja. Se strinjam. Vse dokler evropejci menijo, da smo govorimo, da gre za samo retoriko, ne bo v redu. Moramo priti na dejanja. Ne smemo se soočati samo s nekimi psevdo dogodki. Moramo pogledati vzroke in pa korenine težav. Preden se nekaj sploh dejansko potem pojavi v vsakodnevnem življenju. In šele potem, ko bodo Evropejci to videli, da dejansko ukrepamo, potem bodo bolj podpirali Evropsko unijo in pa ta projekt. In še nekaj bi povedal za konec. Evropski državljani se morajo eh, zanašati na Evropsko unijo in to jim moramo omogočiti. Moramo poskrbeti za to, da ljudje vedo, da demokratične vrednote, blaginja so tudi vezane na Evropsko unijo. In potem bodo lahko evropski državljani računali na Evropsko unijo. In šele potem, ko bodo evropski državljani zaupali EU, potem lahko tudi vsi drugi zaupajo Evropski uniji, tudi tisti izven EU. Najprej morajo evropski državljani verjeti v projekt Evropske unije. Šele potem, ko bomo to dosegli, šele potem, ko bodo EU državljani dejansko verjeli v strukture EU, šele potem lahko gremo naprej na vprašanje, ali se celoten eh, svet lahko zanaša na Evropsko unijo. Najprej moramo se osredotočiti na naše državljane. Hvala. Hvala. Glejte, glede Catch the Eye proste razprave, do petnajst čez dvanajst moramo zaključiti.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 še nekaj glede umora novinarja Kučijaka in pa partnerice Košnirove. Eh, tukaj bi povedal naslednje. Slovaška bi se odzvala na dogodke kot naprimer v Romuniji ali pa na Malti. Eh, vi, gospod predsednik vlade, ali pa vsaj vaša stranka bi morala obsoditi te dogodke. Seveda Slovaška lahko marsikaj naredi na področju večje blaginje, gospodarstva, o tem ste govorili, prav tako tudi za večjo integracijo Evropske unije, ste marsikaj storili. Ampak gledajte, postali boste država z dejanskimi demokratičnimi vrednotami in še leta krat, ko boste zagotovili vladavino prava v celoti. In včasih ni pravne države, tudi zaradi delovanja socialistov in pa stranke socialistov, stranka ne zna ustrezno obsoditi takšnih ravnanj. Ja, gospod predsednik gospod premier opogumljam da slovaška vlada želi sodelovati pri enotnosti eu hvala lepa za te besede dejali ste gospod ministrski predsednik da moramo delitve v eu preseči in to ni samo ampak tudi delitev zahod vzhod to pravim kot poslanka iz nemčije iz srednje nemčije ki prihaja z področja, ki je pred 30 leti eh, bil še del NDR. In tudi 30 let po mirni revoluciji vidimo, kako se še vedno kažejo razlike, ki so, takrat, ki so takrat nastale. Priznati moramo, da je ta nevredni podvig gradnje EU po pacu socializma, nekaj, kar ne moremo rešiti samo s kohezijsko politiko. Gre tudi za to, da morajo vse države priznati velikost projekta in vi kot del skupine Višegrad lahko gradite mostove. Pozivam vas, da to storite. Govorili ste o vajmarskem formatu, tudi v skupini Višegrad pa morate delati na tem, da bi bili bolj proevropski. Pozivam vas, da se zauzamete za veliko državljank in državljanov v državah Višegrada, ki so proevropske in ki so proti temu, kar se tukaj govori na desni strani, proti EU. Tako, to je vse. Hvala. Prosim, da spoštujete čas za govor, gospod Engel. Hvala opisali ste, kaj je privlačna Evropska unija. Glede, če predsednica vlade me vam danes um, doseže, da bo parlament uh, sprejel dogovor, potem mislim, da ne bomo imeli privlačne um, Evropske unije. Združeno kraljestvo se je vedno zauzemalo za konkurenco in sedaj smo šli na pot uh, harmonizacije. Združeno kraljestvo se je vedno zauzemalo za uh, odgovornost pri dolgovih um, držav in sedaj gremo na pot socializacije. Uh, in vedno smo se ozemali za subsidijarnost in se daje gremo na pot centralizacije. Skratka, moje zadnje upanje za privlačno Evropsko unijo je, da britanski parlament danes zavrne ta dogovor in potem odpre vrata za drug referendum in to z rezultatom, da potem Evropska um, unija še vedno vključuje tudi Združeno kraljestvo. Hvala. Gospod Ježek. gospod franc spoštovani gospod ministrski predsednik pellegrini osredotočal se bom na položaj romske manjšine na slovaškem in skupnosti sinti nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe in do trga dela na primer v mesti v vasici rankovci kjer živi kar nekaj sloških Romov in morajo z vodnimi črpalkami črpati vodo iz vodnjakov. Po Agenciji za temeljne pravice je več kot 30 odstotkov otrok, ki so Romi, bilo izpostavljenih žalitvam v šolah. Več kot polovica meni, da se proti njim diskriminira. Podobne številke imamo tudi žal v Nemčiji. Žal je, da gre tudi za telesno nasilje na Slovaškem vsak deveti Rom je pretepen. Zelo veliko je brezposelnih z nedokončanimi šolami. Številke pri drugem prebivalstvu pa so stabilne. V zadnjih letih se jih več šola, ampak še vedno je pod povprečjem, kot je to pri večinskem prebivalstvu. V Košicah sem bil na romski gimnaziji. 90 odstotkov jih je Romov, ostanek pa so bili tisti, ki se teže učijo. Kaj lahko predlagate, gospod premijer, da bi se učinkovito borili proti, proti ciganstvu? Kako boste neenako obravnavo in izkoriščanje romskih državljanov na slovaškem preprečili? Hvala lepa. Pa bi molis, prosim. Hvala. Dobrodošli, gospod predsednik vlade. Pripadate skupini socialistov in družini socialistov. Izpostavili ste zelo pomembne točke glede kohezijske politike. Moramo sprejeti ukrepe za podporo socialnega stebra. Nekaj me zanima. Glede beguncev. Pravzaprav niste omenjali tega begunskega vprašanja. Sledite politiki, ki je blizu politiki gospoda Orbana, praktično ista je ta politika. Zakaj to počnete? Gospod eh, Orban počne takšne stvari, da sedaj celo njegova stranka, ELS, razpravlja o tem, da bi ga izključili iz eh, družine ELS. Ste v višegradski skupini um, in predsedujete torej Um, ali boste sedaj pomagali komisiji in pa EU, tako da bomo ustrezno obravnavali begunsko in pa migracijsko politiko in da bomo ustrezno porazporedili odgovornost po celotni Evropski uniji. Torej, ali boste na tej poti, evropski poti, ali pa boste skupaj s Kacinskim pa Orbanom blokirali to proevropsko um, reformo glede um, tega vprašanja. Govorite lepo o demokraciji, o enotnosti e in tako dalje. Ampak sedaj moramo to pretvoriti v dejanja, sploh glede beguncev. Hvala. Gospod Pellegrini, tukaj gre za prihodnost Evrope, ampak resnica je v tem, da samo, um, EU ima lahko samo prihodnost, če bomo, um, uspeli spoštovati interese vseh evropskih državljanov, tako da se spoštuje suverenost, uh, držav. Pri nas smo videli ta, um, razvpiti, uh, glas za brexit. V mojem mestu, volilno okrožje, več kot šestdeset odstotkov glasovalo za izstop. Sedaj včeraj eh, so nekateri dali, da bomo, ok, to spoštovali, ampak um, celo včeraj je gospod Junkers opozoril britanske državljane, da morda na koncu ne bo nobenega brexita. Um, in sedaj je bila zraven njega premijeka kot eh, nekakšna taka, ki mu slepo sledi in res neverjetna aroganca, neverjeten prezir. Eh, lahko bi nas pustili ven z, z dobro politično voljo, ampak sedaj ste rekli, ok, bomo iz vas naredili zgled, tako da bi prestrašili vse druge. In EU dejansko sedaj je umerila eh, gospojo mej po svoji meri, ampak eh, mi nikoli ne bomo popustili tem imperialističnim težnjam EU. Sedaj pa gospod Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Srečne vítame pána premiéra Pellegriniho na pôde Európskeho parlamentu. Sme radi... Hvala. Uh, Dobrodošli, gospod eh, predsednik vlade v Evropskem parlamentu. Zelo sem vesel, da ste prišli sem in boste povedali svoje stališča o prihodnosti Evropske unije. No, sedaj je prihodnost, tukaj in sedaj. Sedaj smo tukaj v tem parlamentu in smo vsi odgovorni za našo skupno prihodnost. Jasno ste izpostavili slovaško pot v Evropski uniji, tudi v prihodnosti. Zelo jasni ste bili glede tega. Napak, ehm, kljub temu ali pa zaradi tega bi vas rad vprašal nekaj, gospod Peme. Prej ste predstavili svoje mnenja ehm, ali pa jih predstavljate na slovaškem doma in morate misliti na svojo odgovornost pri vsem tem. Odgovornost eh, vas za evropsko demokracijo in solidarnost ter tudi vašo odgovornost za evropsko varnost. Na takšen način boste potem vi lahko podprli svoje kolege in pa politične partije na Slovaškem. In to tiste, ki počnejo ustrezne stvari in se bojujo proti tistim, ki širijo laži in pa dezinformacije o Evropski uniji. Prav tako spodkopavajo zaupanje slovaške družbe Evropsko unijo. Res eh, me zanima, kaj mislite o tem, kaj počnete v tej smeri in eh, nasplošno želim veliko srečen uspeh v prihodnosti. Micro, micro, please. Spoštovani pan premier, tež vas vitam ... Mikrofon, lepo prosim. Gospod Štefanec, dobrodošli v Evropskem, parlamentu. Gospod premier, lansko leto ste bili zelo aktivni in mi smo tudi okrepili pritisk na to, da tja odide mednarodna preiskovalna ekipa in preišče umora preiskovalnih novinarjev pogledali smo tudi te primere, kot je Kim Pakošnirova, ter pa tudi nekatere davčne primere in vprašanja. Samo evropsko sodelovanje lahko prepreči takšne večje golufije in prevare. To mislim, da je jasno. Prav tako so bile odredene tudi um, nune revizije porabe evropskih sredstev. Tudi to je do, dobro. Pa še nekaj. Večina Eh, podpore na Slovaškem gre velikim kmetijskim gospodarstvom in holdingom. To je drugače kot pa v drugih državah, ampak za Slovaško je pa to res. Zato me zanima, kaj boste tukaj naredili, da bi drugače upravljali s kmetijskim ozemlji in kako bi določili zgornje meje. Predvsem pa potrebujemo jasne revizije porabe evropskih sredstev, kajti ne moremo dovoliti tega, da Evropska agencija, ki Eh, razdeli denar, sploh ne ve, kdo na koncu dobi ta evropska sredstva in kaj se počne s temi kmetijskimi sredstvi. Te spremembe so nujne, zato da izboljšamo življenje za majhne kmete, pa tudi zato, da izboljšamo revizijo um, pri evropskih skladih. Gospa Krapini. Hvala lepa, gospod premijer. Čestitke za vaš govor in pa za vašo vizijo o prihodnosti Evropske unije. Ste 18. predsednik eh, vlade ali pa države tukaj v prometu. Uh, eh, sem iz Romunije in Slovaška ni daleč od moje države. Vesela sem, da ima tako dobrega voditelja, kot ste vi. Pravite, da potrebujemo privlačno, varno in pa bogato Evropo. Res je, tudi sama tako mislim. No, ampak naj vas nekaj vprašam. Govorili ste o kohezijskih skladih. Gospod premijer, ali mislite, da moramo pogojevati kohezijske sklade z delovanjem pravne države? Uh, ali obstaja kakšna določba o pogodbi s tem v zvezi? In še nekaj, ali se vam zdi pošteno do Romunije in pa do Bolgarije, um, ko imamo resolucijo v parlamentu glede Schengna in že od leta 2018 imamo tukaj zelo jasno politiko. In me zanima, ali je prav, da imamo torej MCV za tudi državi. Kakšno je vaše mnenje o tem? In sedaj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 Eh, ne bom mogel potem vse odgovoriti naenkrat, šele ob koncu. Najprej, kmetijska sredstva. Se popolnoma strinjam s tem, kar pravite, gospod poslanec. Govor je bilo o reviziji porabe sredstev in pa o preprečevanju goljofij. Ampak nekaj me zanima, vse vas sprašujem, vse poslance v parlamentu, kakšen sistem pa imamo? Kakšen sistem imamo, če je podlaga evropskih pravil takšna, da se porazporedi sredstva na hektar, se pa ne upošteva to, ali sploh goji nekdo polščine um, na teh hektarjih ali pa če kdo, naprimer, redi živino. Ali so takšna plačila sploh smisela, da se potem v bistvu plača evropska sredstva za površino, Eh, in potem se sploh ne more povrniti sredstev, eh, vzeti nazaj sredstev za tiste, ki ne gojijo ničesar, ne redijo živali, torej ni nikakršne koristi za družbo ali pa za EU. Kako je torej možno, da imamo takšen sistem na hektar? In končni rezultat je, da imamo nekakšen surrealističen sistem, kjer je potem vlada nekakšna bitka za subvencije. To je boj za to, koliko hektarjev imaš na papirju, v teoriji, potem to doma napišeš na papir in potem čakaš, da denar pride k tebi. To je napačno in spremeniti moramo sistem. Ne želimo porabljati sredstev za to, da podpiramo tiste, ki ne počnejo ničesar za um, Evropo, za evropska tla ali pa za kmetijstvo. Zakaj bi potem morali, morali dobiti sploh ta evropska sredstva, če ni nobene koristi od tega? Potem kot drugo, um, romunska kolegica, slovaška, je vedno jasno podpirala in bo vedno jasno podpirala naslednje. Če država izpolni določene pogoje, naprimer um, šengenske dostopne pogoje, potem mora ta država dobiti jasen odgovor, ne pa da imamo politične igrice, tako kot sedaj vidimo v Romuniji. Če je nekdo izpolnil zahteve, potem je tudi treba določiti jasne pogoje za to, da eh, državi vstopite v šengenski sistem. Moramo seveda zavarovati naše zunanje meje. In sedaj ne vemo čisto točno, pri čem smo. EU mora biti poštena tudi do držav na Zahodnem Balkanu. Kajti ne moremo vedno sladko govoriti, če to spremenite, izpilite to reformo, to poglavje zaključite in retorika, tako in tako naprej. To, veliko je teh težkih korakov, ampak koliko časa bodo te države to še prenašale, koliko časa bodo njihovi državljani še vedno to počeli, ko pa na koncu sploh ne vidijo luči na koncu predora in mi ne moremo njim reči, če že kdaj boste pa vi lahko člani tega elitnega kluba, kot ga imenujemo Evropska unija. Tukaj mislim, da EU počne dejanske napake in mislim, da ne širimo pravih sporočil. Na to sem želel sedaj odgovoriti um, in uh, na drugo vprašanje pa poznaje. Gospod Jurek. Pani, pani predsednica, pani pre... Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, ministerski predsednik, gospe in gospodje. Če želi Evropska unija uspeti in cveteti, potem mora biti skupnost. Ravno zaradi tega je pomembna enotnost. Seveda pa potrebujemo tudi določeno mero spoštovanja glede skupšnih izkušenj in tudi, ko gre za manjše skupnosti, naprimer kulturne skupnosti in druge oblike skupnosti. Rad bi čestital Slovaški, ker je tako uspešno delovala v primeru Istanbulske konvencije. Tudi Bolgarija je zauzela zelo jasno stališče. Tretjina držav je še vedno neodvisnih, kar zadeva to konvencijo. Vaše stališče je pomembno ne samo za Slovaško, temveč tudi za prihodnost naših družin, pa tudi za preživetje Evrope takšne, kot je. Če bi želeli zagotoviti preživetje Evrope, potem moramo poskrbeti za to, da bodo narodi med seboj sodelovali in da bodo spoštovali njihove značilnosti in tradicije. Hvala lepa, kolega Štetina. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod ministerski predsednik, govorili ste o prihodnosti Evrope. Zanima me, kako gledate na politike gospoda Orbana? Kako vi dojemate vrednote, na katerih je utemeljena Evropska unija? Vi pravite, da bi v okviru Višegrajske skupine morali oblikovati dialog, ko gre za boj proti nacionalizmu, ampak se vam ne zdi, da je Slovaška ogrožena zaradi Orbanovega nacionalizma in populizma? Hvala. Evo, Leso Idrova gospa Šojdrova. Eh, Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav, gospod ministerski predsednik, dobrodošli v parlamentu. Zelo vesela sem, da ste predstavili svojo vizijo o prihodnosti Evrope. Verjetno ste se zavedali, da boste v V okviru te razprave deležni tudi kritičnih pripomb zaradi preiskave umora Jana Kučaka in njegove partnerice. Sicer so res storilce dejanja že aretirali, ampak tistih, ki so ta umor naročili, pa še niso našli. Svoboda izražanja, svoboda medijev je nekaj, kar kot Evropska unija podpiramo in spoštujemo. To sta temeljni vrednoti. Slovaška sodi v Evropsko unijo in v evroobmoče. Tu je naš dom. Tega nihče ne bo spremenil. Euroskepticizem in eh, populizem sta v drugih državah zelo živahna, pojavljata se tudi na Slovaškem. Če želimo doseči napredek na področju dela in tudi na drugih področjih, bi Slovaška morala storiti več na področju sodelovanja. Hvala lepa, gospa Smolkova. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, ministrski predsednik, dobrodošli v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Zelo elokventno ste govorili o vaši viziji o prihodnosti Unije. Strinjam se s to vizijo, ampak zdi se mi, da bo uspešna zgolj, če bomo vsi delali v isti smeri. Romunski kolegi so prej omenili, da ena sama država blokira vstop v šengensko območje. Mene pa zanima, kako lahko vsi podpremo enak pristop v primeru Severnega toka 2. Mislim, da je ta predlog škodljiv za nekatere države, članice Evropske unije, zato me zanima, kako se bo svet odzval na to vprašanje. Potem me pa zanima tudi to, kako boste porazdelili sedeže evropskih agencij. Trenutno bo oblikovan tudi organ za delo in me zanima, kje bo imel sedež. Hvala lepa, gospod Enok. Gospod Pelegrini, danes nas čaka zelo pomembno glasovanje o brexitu v britanskem parlamentu. Sam ne podpiram trdega brexita gospe May, zato ker kaže na to, da so njene skrajne meje nedopustne. Evropska unija se zauzema za trgovino brez tren in napetosti. Si pa seveda želim, da bi Združeno kraljestvo bilo tesno povezano z notranjo in zunanjo varnostjo Evropske unije. Pri notranji varnosti se zdaj bojim, da smo na robu prepada, če seveda ne bo sprejet dogovor. V tem primeru bo Združeno kraljestvo odrezano od Ekrisa, od Sisa in drugih pomembnih podatkovnih zbirk. Zelo pomembno je, da Združeno kraljestvo tudi po brexitu sodeluje v skupni zunani in varnostni politiki Evropske unije. Združeno kraljestvo je jedrska sila, ima tudi sedež v varnostnem svetu Združenih narodov. Zato me zanima, kako boste po brexitu poskrbeli za to, da bo Združeno kraljestvo še naprej vključeno v evropske varnostne strukture, zlasti v pesko, ki ste ga omenili tudi v svojem govoru. Jerski. Panie premierze! Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod ministerski predsednik, v parlamentu smo že prisluhnili na desetine evropskim voditeljem, ki so govorili o prihodnosti Evropske unije in v njihovih govorih nisem našel ničesar spornega. Vsi so pozdravljali evropske institucije, tudi parlament, ampak nažalost, žalost me skrbi ta prepad med lepimi besedami, ki se izrečejo v Evropskem parlamentu in tistimi, ki se izrečejo potem na nacionalni ravni. Takšno ravnanje je destruktivno in zadeva vse politične skupine. Bistvenega pomena je, da danes slišimo jasne izjave v smeri zmanjševanja neenakosti. Danes se pogovarjamo o evropskih vrednotah. Zanima me, gospod ministerski predsednik, če se zavedate, kako deluje Višegrajska skupina. Ta se zauzema za krepitev evropskih institucij, pa ne vem, če na pravi način. Gospod Petrle. Gospod <clears throat> predsednik, spoštovani gospod eh, predsednik vlade, omenili ste leto devetinosemdeset takrat smo še videli razdeljeno evropo.